Pan przewodniczący! Gospod predsedujoči, oprostite, gospod predsednik. Vznavljam posjedzenje. Ponovno otvarjam zasedanje. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je že na voljo. So kakšne pripombe? Ne vidim pripomb tem je torej zapisnik tudi potrjen. Prva točka na dnevnem redu je izjava predsednika Evropskega parlamenta o trenutnih razmerah